imata vsa ponomočja kot evropska poslanca. Podpis aktov sprejetih po rednem postopku, eh, glede tega vas obveščam, da gre tu za tri akte in sicer naslovi bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja. Gre pa za tri akte.